Kolegice in kolegi, dobrodošli. Bomo nadaljevali z delom, če se strinjate. Čakamo gospod Bulc. In med tem želim popraviti napakico, ki se je zgodila danes zopodne do povdne sem vam ob desetih rekla, da je bilo zunaj 40 stopinj, ni bilo takrat 40 stopinj, ampak 30. Torej, nočem, da so v mojem odboru kakšne fake news, torej eh, ponavljam in popravljam, trenutno je 36 stopinj zunaj, ne pa 40. To je, to je resnica, nobenih lažnih novic. Prosim vas, da pozdravimo tako, kot je primerno predstavitev naše evropske eh, komisarke gospe Bulc, ki je že v dvorani in ki prihaja na odr. Jesus, what an entry! Kolegice in kolegi, najlepša hvala Violeta, da si z nami. Skupaj bomo preživeli eno uro in pol in bomo zvedeli nekaj več o tem, kakšna besedila se trenutno pripravljajo, kateri disjeji nas čakajo za prihodnje. In Poskušali bomo tudi ugotoviti, kakšni so bili zadnji rezultati sveta za transport in kakšni so vsi zakonodajni teksti, ki so še eh, v čakanju. Hvala lepa, Violeta, presrečna sem, da te bom ponovno poslušala. Vem, da eh, Violeta ljubi transport in eh, imaš pa samo 10 minut. 12, 12, ok. No, potem pa bomo šli naprej. Hvala. Najprej bomo imeli prvi krok vprašanj, eh, ki bojo stavili koordinatorji. Nimamo veliko časa, eno minuto na osebo, potem pa še en krok, ki je namenjen vsem poslancev, ki imajo kakšno vprašanje za komisarko, torej eno minuto spet na osebo. Tisti, ki se boste eh, prijavili za drugi krok, prosim, dvignite roko, eh, tako da vas takoj zapišemo. Violeta, prosim, prosim. Eh, s teboj otvarjamo sestanek tega odbora, prosim. Eh, najlepša hvala, najlepša hvala, da ste me povabili v to hišo celo ob tem času. Eh, mislila sem, da ste vsi na dopustu, ampak vidim, da ste vsi še zelo aktivni. Zelo lepo je videti nekaj starih obrazov, ampak njih ravno veliko, ampak vem, da najbolj izkušeni od, ostajajo in prepričana sem, da bodo vse svoje izkušnje in pomembna sporočila zadnjih petih let prenesli na nove kolege. Vidim tudi veliko mladih, svežih, entuzijastičnih obrazov, kajti vi boste uh, postavljali pod vprašaj vse, kar smo mi naredili v zadnjih petih letih in vse boste poskušali izboljšati. Najlepša hvala vsem, ki vam je uspelo in ki boste soustvarjali prihodnost evropskih politik v naslednjih petih letih. Seveda bom z veseljem sodelovala z vami do konca svojega mandata, poskušala bom zaključiti še nekaj odprtih dosjejev ki so res bistvenega pomena za delovanje evropskega prometa. Moram reči, da je vaš odbor eden najaktivnejših odborov. Vsakih nekaj mesecev sem imela novo zaslišanje. Vsakič, ko sem prišla v parlament, so bile razprave vedno zelo živahne, zelo široke, istočasno pa zelo osredotočene na najnujnejša vprašanja, ki smo jih morali obravnavati skupaj. In neverjetno veselje in privilegij za me sta bila, da sem lahko na ta način sodelovala z vsemi vami. Vendar pa ti izzivi niso za nami. Sedaj ste nastopili svoj mandat v času, ki je še bolj dinamičen In dovolite mi, da omenim samo nekaj izzivov, podnebne spremembe in vsa okoljska vprašanja. Pred petimi, štirimi leti smo eh, začeli razmišljati o tem, eh, ampak ta vprašanja in te izzivi takrat niso bili v srcu politične agende. Sedaj vidimo, da je transport odgovoren za 53, eh, pardon, 35 odstotkov vseh emisij in drugih oblikov nasneževanja. Zato smo tudi mi za to odgovorni. Vabim vas, da ste drzni in realistični in da pomagate vsem deležnikom, da grejo po pravi poti, tako da bomo lahko dosegli ta naš ambiciozni cilj, vizija nič do leta 2050. To je možno doseči. Digitalizacija bo naslednji pomemben trend, o katerem smo veliko govorili v zadnjih nekaj letih, ampak Digitalizacija bo odpirala vedno nove možnosti za nove intervencije, zato da bomo lahko zagotovili enake pogoje in pošteno konkurenco za vse na evropskem in globalnem trgu. Varnostna tveganja ne bodo nikoli izginila. Ta vprašanja stalno visijo nad nami, kot veste, je varnost najpomembnejša vrednota v transportu, vse drugo še sl eh, le sledi. Omejitve trgov, veliko elementov je še, s katerimi se boste morali ukvarjati, ampak poznam vašo filozofijo, filozofijo vašega odbora, poznam moč vašega odbora. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo, boste znali najti eh, odgovor. In imeli boste prav gotovo odličnega komisarja v novi komisiji, ki bo znal z vami sodelovati. Poleg izzivov pa prihajajo tudi eh, nove možnosti, o katerih moramo tudi razmišljati, pod enim eh, okvirom skušamo združiti nekaj, kar imenujemo transportna unija. Eh, politična sporočila, ki jih boste pošiljali, morajo biti jasna. Eh, In tu imamo tri vizije nič, tri vizije za onasneževanje do 2015, vizija nič za eh, eh, smrti na cesti in vizija nič za odpravo vseh upravnih bremen, ovir, zlasti papirnih ovir iz logističnih eh, mrež in pa iz, eh, iz eh, storitev za, za potnike. To so zelo jasne eh, vizije, zelo jasni cilji ki jih lahko dosežemo z majhnimi koraki. V zadnjem oziroma v tem mandatu, ko sem sodelovala z vami, smo uspeli sprejeti 49 zakonodajnih dosjejev. Tako smo prvi med vsemi sektorji, eh, med vsemi resorji, pardon, zadnjega mandata. 33 smo jih uspešno spravili pod streho, kot se temu reče. To je neverjeten dosežek in najlepša hvala vsem, ki ste pomagali k uresničitvi te tako pomembne agene. 16 jih je pa še vedno nedokončanih in tu računam na vašo podporo. Eh, to so zelo potrebni eh, in eh, pomembni teksti in računam na vaš podporo. Potem smo začeli več eh, pogajanj za mednarodne transportne sporazume, potem smo eh, tudi delali na sekundarni zakonodaji, ki jo boste morali v tem mandatu eh, potrditi. Sedaj pa nekaj o tistih dosjejih, ki še niso dokončanih in ki so najpomembnejši po naše. Najprej instrument za povezovanje Evropa, 0,2 eh, in pa drugi svežen za mobilnost 1, pr, kar zadeva pr, prvi dosje. Skoraj je že dosežen dogovor o večletnem finančnem okviru zlasti za instrument eh, povezovanje, eh, za povezovanje Evrope. Deln dogovor je bil dosežen v aprilu. Upam, da lahko računam na vas, da bo, bomo to dokončalo. Izredno pomembno je zagotoviti kontinuiteto v evropskem transportu. Če se transport ustavi, se vse ustavi. Če eh, pri transportu se stvari zataknejo, se posod vse zatakne, to močno vpliva na našo konkurenco. Prosim, prosim, pomagajte, da bomo lahko ustvarili pogoje za soinvesticije v evropski projekt. Naj vas malo poskušam stimulirati. Veliko eh, povabil za eh, interes oziroma ponudbe smo eh, objavili v zadnjem letu. Vsaka eh, od teh objav je bila sedem, sedemkrat ali desetkrat presežena v smislu števila prijavljenih. Drugi svežen mobilnosti, kot veste, je prvi svežen za mobilnost komisija predstavila pred dvema letoma, zato da bi zagotovili bolje delovanje eh, trga in da bi tudi eh, izboljšali pogoje. Vendar pa se stvari niso izboljšale, ampak se slabšajo. Svežen je bil torej pripravljen pravi čas, pogajanja so bila zelo trda in na koncu človek vedno nekaj zgubi. Eh, ampak nekaj dobi. Demokracija je zmagala, ampak možnost je so, da stvari izboljšamo. Zadovoljna sem, da mi je finsko predsedstvo zagotovilo, da so pripravljeni takoj začeti delati, ko boste vi pripravljeni takoj začeti delati v trilogu, zato da lahko ta uh, eh, svežen dokončamo in eh, prepričana sem, da bomo lahko ta svežen še dodatno izboljšali, tako da bomo lahko vključili in upoštevali nekaj izzivov, s katerimi se določene regije soočala. 60-odstotno zmanjšanje administrativnega bremena bi moral biti motivacijski faktor, tako da bi zagotovili socialni okvir, ki bo pomagal pritegniti mlade ljudi v ta sektor. Tu ni delavcev, voznikov je premalo, kajti pogoji, pod katerimi morajo delati, so res zahtevni. Torej, začnimo delati, izboljšamo ta svežen, spravimo ga pod streho, kot pravi komisarka, ker ga potrebuje trg in ga potrebujejo ljudje. Kombinirani transport hitro je eh, treba zaključiti pogajanje o svežno mobilnosti ena. To je namreč predpogoj za začetek pogajanj o kombiniranem transportu. To sta zelo jasno povedala tudi komisija in svet. Eh, potem so tu še podnebne spremembe, ampak najprej moramo narediti prvi korak. Kot veste, nisem preveč srečna z načinom, kako se je obravnaval kombinirani transport. Upam, da ne bomo na koncu končali s slabšim transportom, svežden, kot ga imamo danes. Na to moramo biti pozorni in moramo pripraviti takšno zakonodajo, ki bo motivirala ljudi in ki bo dejansko neposredno prispevala k eh, zmanjševanju podnebnih sprememb. Potem druga stvar, EFTI. Eh, na eh, junijskem svetu so ministri za transport sprejeli splošni pristop glede našega predloga o e, elektronskih informacijah o e, tovoru. To mora biti končano v času finskega predsedstva. Jaz sem se včeraj srečala z njimi, e, mislim, da ste se vi danes srečali z njimi in oni so odločeni, da bojo ta dosje končali. Zakaj je to pomembno? To je pomembno zato, ker bodo te informacije odslej digitalne in stroški se bodo bistveno zmanjšalo približno 30%. 30 milijard do leta 2040. Mis, eh, pardon, eh, da se bojo zmanjšali stroški med 20 in 27 milijard do leta 40. Eh, junija je svet razpravljal še o drugih pomembnih dosjejih. Razpravljal je o poročilih za napredek. In, eh, pr, torej prvi od teh dosjejev je eh, paket cestnin, tak, tako imenovana eurovinjeta, potem TNT, racionalizacija. Treba je poenostaviti postopke in pospešiti implementacijo TNT eh, infrastrukturnih projektov. Novi okvir je treba pripraviti, v katerem bomo lahko pospešili. Eh, upravne postopke za projekte TNT, tako da bodo vsi koridorje TNT zaključeni do leta 2030. In potem bomo lahko začeli delati na pripravi celovitega omrežja do leta 2050. Najeta vozila treba je olajšati eh, najem eh, tovornjakov eh, v drugih državah članicah brez eh, ogrožanja cestne varnosti in fiskalnih politik. To je zelo pomembno. Tu imamo zelo pomembne tržne izzive v vsakodnevnem življenju eh, in to je treba rešiti na ravni in, e. in potem pa še pravila, pravice, oprostite, eh, pravice železniških potnikov. Tak, tudi tu je finsko predsedstvo odločeno stvari pospešiti in končati. Ta dosje. Potem pa hitro nekaj besed o eurovinjet. Včasih se ujamemo v različne interpretacije v medijih, kaj želimo in česa ne želimo doseči. Evropski državljani zel, zelo Eh, pritiskajo na transportni sektor, da leta zmanjša svoj okoljski odtis. In to je res. Eurovinjeta nam pomaga, da, da bomo lahko uporabili načelo, eh, načelo onasnaževalec plača. Trenutno družba plačuje za vse eh, negativne učinke in za vso, vse onasnaževanje. Kot se spomnite, smo pred nekaj leti pripravili Eh, obsežno poročilo za vse države članice. Poglejte si to poročilo. Eh, res je dobro in mislim, da bo na podlagi tega poročila komisija lahko pripravila dosti več predlogov. Še enkrat pa želim ponoviti naslednje in to povejte tudi svojim državljanom. Vesela sem, da smo naredili nekaj res eh, velikih korakov naprej, tako da smo eh, našli na rešitev za tiste, ki potujejo vsak dan, za vsako dnevne potnike. In ta problem je sedaj rešen. Potem letalski promet. Zelo si želimo, da bi delo ponovno steklo na tem področju. Vse je stalo. Vel, pogajali smo se sicer o sporazumih, ki bi morali prispevati k boljši povezljivosti EU, ampak teh projektov eh, oziroma teh pogajanj še ne moremo eh, začeti in to zaradi eh, problema z Gibraltarjem. Ne morem vam niti povedati, kako zelo me to eh, frustrira. 2,8 milijarde izgubimo vsako leto samo zato, ker ne moremo skleniti takih celovitih eh, sporazumov. Pa da niti ne omenjam problemov z zastoji. Vsi boste te probleme izkušili ampak eh, v svetu potrebujemo soglasje in vprašanje Gibraltarja ni bilo rešeno in to presega por, eh, portfelj eh, transporta, resor transporta, to je stvar diplomacije in tega ne morejo rešiti nikjer druge kot na najvišji ravni. Tako da poskušajte tudi vi z vaše strani kaj narediti, da se ta eh, postopek pospeši in da najdemo rešitev. Mislim, da sem izkoristila svoj čas, prepričana sem, da bo veliko vprašanj. Za zaključek želim povedati le, da to, da je ta dvorana tako polna danes, kaže, da je transport spet v polnem zagonu. Želim vam res uspešen mandat in veliko dobrih projektov za evropski transport. Najlepša hvala. Merci. Euh, Najlepša hvala, Violeta, da si nam spet eh, predstavila najpomembnejša vprašanja. Ista vprašanja se ponavljajo, ta fam, eh, famozna mobilnost. Eh. Ne bomo tega pustili kar nekje ob poti. Vsi si želimo kaj narediti. Svet ima stališče, parlament pa bo imel stališče. Če hočete ali ne, so datumi določeni, mandat za pogajanja bo določen na naslednjem sestanku s koordinatorjem. Naj vas spomnim, spremen, spremenili smo se. Nekateri poslanci niso več poslanci žal in treba bo tudi spremeniti poročevalce oziroma zamenjati poročevalce, eh, tudi poročevalce v senci in upam, da nam bo to uspelo narediti. Druga pomembna vpraš, eh, ne moremo več zgubljati časa z besedili, ki so že v eh, predalo in kjer je že znano stališče parlamenta. Eurovinjeta je eno taki. To je, to je eh, orodje proti podnebnim spremembam in tu je treba nekaj narediti. Ampak ne, treba je ponovno govoriti o tovoru. Blago je treba spraviti na vlak s cest. In eh, tretja stvar, ki je tudi pomembna in o kateri ne želimo eh, oziroma ne govorimo dovolj, pa, pa bomo, turizem. Turizem treba je na dnevni red ponovno dati trajnostni turizem, ne eh, križark, ki prihajajo na, v Benetke in s katerimi eh, ne vemo, kaj početi s tem je konec, ponovno je treba razmisliti o vprašanju turizma, a ni res Izabela. Potem je treba tudi nekaj eh, izumiti, nekaj novega najti. To pomeni, da je treba razmišljati o sektorjih, o katerih doslej nismo. Pomorski sektor recimo, tudi eh, morje vpliva na eh, klimo, na onasnaževanje. Potem letalstvo. Tu smo zahtevali iste stvari kot pri svežnju za mobilnost. Želimo svežen za letalski promet in socialni, eh, socialno dimenzijo. Nemogoče je sprejeti to, da pri nizkocenovnikih piloti in drugi eh, delajo v težkih pogojih. Pri tem ne smemo pozabiti okoljske dimenzijo. To torej, je, kajti letalstvo ima učinek na eh, emisije. Še nekaj danes do povdne sem že povedala, pravice potnikov, tu ne odstopam, tu bo se treba pogajati in ko smo govorili v študiju o intermodalnosti in gospod Kof nas je spomnil na to, intermodalnost pomeni tudi reaktivirati stvari, ki niso zelo drage eh, za ljudi. E, ponovno je treba začeti hoditi, e, se voziti s kolesom. Parlament je bil zelo jasen, obstajajo pravice potraševalnikov. Tu eh, osem ljudi, eh, osem, pardon, osem mest v, v vagonu je nekaj, o katerem smo govorili. Svet z, eh, želi zmanjšati število sedežev na vlaku, tega ne bomo sprejeli. Potem je pa tu še nekaj, Brexit. Brexit prihaja hitro. Eh, mi smo pripravili varnostno mrežo za eh, varnost, za cestni promet, Ampak, če se ne bomo dogovorili, bo vse paralizirano v nebo, eh, na zemlji, eh, pri prevozu blaga, vlaki, vse bo stalo. In eh, treba je anticipirati. Potem je pa tu še vprašanje proračuna. Do sedaj nam je uspelo ohraniti proračun odbora za transport. Morali se bomo še tepsti za to, da ga ohranimo, ampak predvsem zato, da se preusmeri ta proračun na prioritete, saj državljani od nas pričakujejo konkretne stvari. In iz tega razloga govorim o konkretnih stvarih. In sedaj vas vabim, da začnete postavljati vprašanja. Gospa Taylor, imate eno minuto. Uh, Najlepša hvala, dober dan, gospa komisarka. V imenu ELS se vam zahvaljujem za vaše delo in za delo generalnega direktorata MU v zadnjem mandatu. Veliko ste dosegli, čeprav okolje ni bilo vedno temu naklonjeno. Odbor Tran je bil prisiljen delati z okoljskimi in eh, socialnimi vprašanji. Ne razumite nas napak, to so pomembna vprašanja, ampak ne morejo biti edino žarišče našega dela. Poskušajmo delati s kolegi iz Envija in Empl na teh vprašanjih in mi pa se osredotočimo res na eh, vprašanja povezana s transportom, mobilnostjo in turizmom. Pot Potem eh, nismo nič naredili na področju pot, eh, pravic potnikov, po, po, potem eh, rešitve, ki so se obnesle v EASA, se lahko obnesejo tudi druge. Torej, poskušajmo zaključiti to. Sedaj imamo res priložnost, da to naredimo. Vedati moramo, da imamo zelo Eh, glasno predstavnico za pozelenitev tega sektorja in lahko rečem, da sem prepričana, da bomo v prihodnje našli bolj uravnotežen pristop za naše delo. Hvala lepa, naj vas spomnim, ampak mandat na nove eh, Torej, nova predsednica komisije je med svoje prioritete postavila podnebje in Eh, tako da lahko tudi ELS reče, da je podnebje nujno pr eh, probleme. Gospod Vartvi. Ena minuta ali dve, samo ena minuta. To pa sploh se ne splača kaj vprašati. Naj eh, to, izkoristim to priložnost, gospa Bulc, da se vam zahvalim v imenu socialistične skupine za zadnjih pet let. Na koncu smo postali dober tim in najlepša hvala za vaše napore. Imam več vprašanj in eno kritiko. Začel bom kar s kritiko. Najprej bi vas in nas želel spomniti na odlo, eh, odločbo eh, so, Evropskega sodišča o pekarimavc. Gospod Junkar in Eh, Evropska komisija nista odigrala take vloge, kot bi morala. Torej, moje vprašanje pa se nanaša na problem med Bavarsko in Avstrijo. Veste, da tovornjaki prečkajo brenarski preraz in eh, ali obstajajo tukaj kaki načrti za medijacijo, potem TNT. Prej nismo veliko naredili za TNT zato ker je bil čas za implementacijo prvega. Bil sem poročevalec 21-22, se predvideva novi pregled. Imamo nekaj konkretnih stvari. 11,3 milijard evrov za, eh, eh, za CEF 02 res ni dovolj, da bi naredili, eh, kar želimo in zato je bilo treba povečati. Hvala lepa, gospod Artuk. Gosp Pod Bozas Diaz. Uh, I will speak in Spanish. Um, Govoril bom špansko. Mm, la intervención de mi grupo no va a ser, querida comisaria, en... Moja skupina vas ne bo spraševala ničesar, gospa komisarka, ampak se vam želimo zgolj zahvaliti za vašo zavezanost uh, in za vsa vaša prizadevanja ob opravljanju vašega dela uh, eh, vse čas se je poznalo, kako predani ste svojemu delu. Uh, naša skupina je sedaj tretja največja v parlamentu in zato si bomo kar najbolj prizadevali za to, da bomo lahko dosegli sporazume, ki bodo dobili kar najširšo podporo. Nekateri dokumenti so zapleteni, drugi manj. No, ampak mi bomo sedaj kot tretja sila v parlamentu si prizadevali za to, da zaključimo vse odprte dosjeje in da pridemo do sporazumov. Namesto, da vas uh, vprašujem, eh, v imenu naše skupine bi vprašal vas, eh, na kaj ste najbolj ponosni, eh, kaj se vam zdi vaš največji doprinos k opravljanju komisarskega dela. In lepo se vam zahvaljujem v imenu vseh. Hvala lepa, gospod Kof. Najlepša hvala, gospa predsednica. Želim vas lepo pozdraviti, gospa komisarka, med nami danes. To je v mnogih pogledih trenutek, da razmislimo o tem, kaj je komisija naredila v zadnjih petih letih. Če si pogledamo, kaj se dogaja ta teden v Evropi, lahko rečem, da bomo verjetno videli spet rekordno visoke temperature. 41 stopinj je bilo v Franciji doseženih včeraj. Zelo možno je, da bodo v Združenem kraljestvu jutri dosegle 38,5 stopinj in zunaj je danes 36 stopinj, vsaj, če ni več. In v zadnji uri sem videl, da je generalni de, eh, generat Inlo eh, nas opozoril, da se eh, zmanjšuje kakovost eh, zraka v Braslu, da se eh, izognemo vožnji in je bilo izdano eh, opozorila za otroke in starejše. Eh, Moje vprašanje je, ali menite, da ste v teh petih letih naredili dovolj eh, na področju eh, spremembe, eh, podnebnih sprememb in pa na področju kakovosti zraka v mestih v Evropi. Kaj ti stroški eh, onesnaženja so približno eno milijardo evrov na leto? To so neverjetno veliki stroški. Tu je še ideološko vprašanje in to vprašanje je naslednje ali Evropska unija pri iskanju eh, in pri zagotavljanju ena, eh, enotnega trga in eh, lahkega potovanja, ali ni pri tem Evropska unija prispevala k slabšanju situacije v zvezi z emisijami na evropski, na evropski ravni. In najlepša hvala. Prosim vas, da uh, spoštujete čas, ki vam je dodeljen za govor, tako da bo vsak lahko postavil vsaj eno vprašanje. Gospod Eder. Hvala lepa, gospa eh, predsednica. Bom govoril nemško. Eh, Kot avstrijski poslanec bi rad spregovoril o eurovinjeti, kajti to je za nas zelo pomembna tema, predvsem kar zadeva tovorna vozila. Mislim, da ne moremo spreminjati sistema, ki deluje. Z spremembo te direktive bi povzročili dodatne stroške za podjetja, pa tudi za navadne državljane. Zato bi vam rad zastavil vprašanje, gospa komisarka, kako ocenjujete predloženo besedilo Evropskega parlamenta? Izuzeti so bili osebni avtomobili. Ali nameravate ta predlog sprejeti in če da, kdaj? Imam še drugo vprašanje in sicer v zvezi z cestninami. Predlagamo eh, tudi, eh, da bi odstranili dodatno opremo eh, in da bi za izboljšanje tehnologije predlagali druge rešitve, kot recimo uporabo mobilnega telefona ali načrtujete aplikacijo. Hvala lepa. Gospod Robert Sigl, za eno minuto. Hvala lepa. Najprej se želim komisarki zahvaliti za njeno delo. Najlepša hvala za vaše delo v teh petih letih. Čeprav smo dobro sodelovali na nekaterih področjih, pa imamo drugi, drugačna stališča. E, Sveža za mobilnost, vi si ga želite končati čim prej, to pa želim eh, mobilati s konceptom trenutnega statusa Svežna za mobilnost, Eh, ki ni bil narejen v skladu s pravili. Ampak vi ste imeli lepe sanje, 20, 50, nič emisij, mogoč, mogoče ne bo nobenih eh, tovornjakov do leta 2050, ampak v skladu z svežno mobil, eh, mobilnosti bodo tovornjaki vozili 2-3 tisoč km prazni eh, in se ne bodo vračali v periferne države. In na cesti eh, bodo šli mimo eh, praznih počivališ za tovornjake, ker pač nikoga ni bilo. In se to moramo razmisliti, ali moramo to finalizirati ali ločiti, ločiti eh, iz enotnega trga eh, tovor na dolge proge. In, eh, ampak ne vem, kdaj, sept, septembra eh, naj bi o, eh, o tem ponovno razpravljali. Hvala lepa. Gospa Kontura. Najlepšo hvala. Tudi jaz se vam želim prisrčno zahvaliti za opravljeno delo v teh zadnjih petih letih. Govorili ste o svežno za mobilnost, ki je zelo pomemben. Res je in tudi mi menimo, da je to pomembna stvar, kajti vsa pogajanja, ki so ta leta potekala, so pokazala pomen tega svežna. Potem pa želimo izpostaviti pogoje dela za evropske voznike in pa varnost. In mislim, da bi morali začeti s trilogom. In eh, Kompromis, ki smo ga že dosegli, bi se moral nadaljevati, tako da ne bo prišlo do zamud. In uh, vesela sem, da ste se angažirali, da bo vse šlo naprej. Kar pa zadeva podnebne spremembe, to je prioriteta. To ste rekli tudi sami, uh, to so rekli tudi drugi. Vse to pa je povezano s človekom. Imam vprašanje, vsa ta razprava o zelenem transportu. Posod je v središču človek. Če se bodo nalož, naložile obveznosti na osebe, ali, na ljudi, ali ne bomo s tem osiromašili najsiromašnejših? Tu moramo razmisliti, da tem najsiromašnejšim pomagamo. Gospa Violeta Bulc, veliko vprašanje je bilo, ne? Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Karima. To so bila zelo pomembna vprašanja in vesela sem, da bom lahko dodala nekaj razlag. Naj se sprehodim skozi vaša vprašanja. Karima je zastavila cel okvir za razpravo, ampak ta dodatna vprašanja so bila zelo jasna. Kar zadeva Gibraltar, gospa Taler, jaz sem prva, ki bi od sreče skakala do, eh, do stropa, če bi lahko uporabila stavek, ki smo ga uporabili druge, da bi lahko eh, začeli uporabljati že dogovorjene, dogovorjene sporazume. Žal, Brexit vse ustavlja, zaradi brexita vse stoji in upamo, da bo brexit kmalo rešen in da ste bota obe državi oziroma obe diplomaciji dogovorili, da bosta eh, osvobodili svoje letalske prevoznike, ampak nimamo na, moči nad tem, ampak verjemite mi, jaz bi bila presrečna, če bi se to izgodilo. Mi smo na stand-byu, in smo pripravljeni takoj reagirati. Potem hitro, zelena agenda. Več od vas je omenilo zeleno agendo in želim povedati le, da ko sem prišla v Evropsko komisijo, nas to ni še skrbelo. Ni nas še toliko skrbelo onosnaževanje. Pred petimi leti je bila zgodba čisto drugačna od današnje. Ampak potem smo začeli uporabljati vse možne instrumente za stimulacijo, poleg eh, na stimulacijo ozelenitve trans, eh, transporta. In zato smo 80 odstotkov vseh vlaganj iz prejšnjega obdobja uporabili za železnico in pa za celinske vodne poti ki sta eh, dva najbolj zelena eh, prometna načina. V prihodnje se bomo verjetno, eh, bomo verjetno nadaljevali s tem in tudi v naslednjem finančnem obdobju bomo zagotovili, da bo večino vlaga namenjenih zeleni agendi. In mi smo bili prvi, ki smo predlagali to vizijo nič do leta 2050 in da sem vesela, da je to postal neke vrste evropski standard. Zavezamo se pomembnosti tega iz več razlogov. Prvi razlog, celotna uh, strategija energetske unije mora biti usmerjena k iskanju bolj raznolikih virov energije. Ne smemo biti odvisni samo od nafte, to ne sme biti edini vir energije. In zato zelo spodbujamo razvoj alternativnih uh, virov energije in goju in tudi sofinanciramo uh, izgradnjo take infrastrukture, infrastrukture, ki bo uporabnikom omogočila dostop do teh alternativnih goriv. Vse to gre z roko v rogo. Potem se splača omeniti tudi eh, ambiciozne način, eh, načrte za CO2 emisije za avtomobile in za tovorna vozila. To je bilo doseženo v eh, času eh, in v mandatu te komisije. To so zelo ambiciozni načrti, lahko bi bili še bile, ampak kar zadeva vizijo nič. Vemo, kako doseči še 60 odstotkov tega že zdaj v naslednjih eh, 30 letih, pa lahko pre ostalih 40 odstotkov razvijemo. Prepričana sem, da nam bo to uspelo, ampak pri tem morate sodelovati vse. In prepričana sem, da bo transportni resor sledil tej usmeritvi ozelenitve. Potem še ena stvar, četrti železniški eh, svežen. Ta je bistvenega pomene, da bodo železnice prinesle koristi, ki se od njih čaka. Treba ga je začeti izvajati. 14 tisoč, dragi kolegi, 14 tisoč loka lokalnih pravil bomo nadomestili samo z 1600 pravili. To bo železnicam omogočilo, da bodo končno začele razmišljati v, v EU načinu, kajti železnice so bile zelo nacionalno obarvane do sedaj. Še bomo spodbujali čezmejno Eh, povezljivost in čezmejne projekte in upamo, da bomo na ta način zagotovili interoperabilnost po celi EU do leta 2030 na področju železniškega eh, prometa. Ampak evropski transport vas potrebuje pri tem, potrebujemo vašo pomoč, sodelovanje, kajti v naslednjih petih letih boste lahko izvajali vpliv na vse to. Potem urbana mobilnost, več kot 2600 mest smo povezali, da skupaj načrtuje to projekte o razogličenju in učinkovitosti. To je stvar subsidijarnosti, tu ni potrebno, da EU neposredno posreduje, ampak eh, ta mesta se lahko dogovorijo o mehanizmih za računavanje. Kaj imamo sedaj? Že imamo standarde za tehnologijo. Ena škatlica, to sem obljubila na začetku svojega mandata, ena eh, škatlica se lahko uporablja po celi EU, ne pa 5, 6 ali 7 kaj pa sedaj potrebujemo, sedaj se moramo pa dogovoriti v času finskega predsedstva, prva obravnava je že bila, kako izračunati stroške, kako potem zaračunati, dogovoriti se moramo o formuli. To še potrebujemo in ko bomo oboje imeli, bomo imeli rešitev na evropski ravni in to bo pomagalo tudi mestom. In eh, sedaj vidimo, da vsako mesto išče svoje lastno pot. Dragi prijatelj, kolega Zeler, v zadnjih petih letih sva prehodila mnogo ovinkastih poti in na koncu sva dosegla zadovoljive rezultate in prepričana sem, da nama bo to uspelo tudi s svežno zamabljivost ena. Vem, da je to nujno vprašanje, prav imate, eh, izogniti se moramo eh, tem praznim vožnjam in poglejmo, če lahko to dosežemo mogoče se bo dalo izboljšati še kaj drugega. Delajte se s svetom in pogledajte, kako naprej. Verjemite, sedaj prejemam pisma tudi iz vzhoda Evrope in iz osrednje Evrope. Končno eh, so vsi ugotovili, da potrebujejo ta svežen. Vendar pa Seveda ne bomo vsi povsem zadovoljni, vsi bomo morali biti pripravljeni sprejeti kompromise. Tudi komisija se je strinjala z določenimi spremembami. Pravice potnikov v železniškem prometu je ja, vsekakor, kar ima in dragi kolegi, Gedi Muf se že ukvarja z več modalnimi pravicami potnikov to uh, vsekakor potrebujemo, uh, potrebujemo več modalne vozovnice in tako naprej. To vas čaka v prihodnem mandatu. In upam, da bo hrvaško predsedstvo v prihodnem letu poskrbelo za zaključek tega projekta. Tirolska, to je zelo pereče eh, področje in to zanima vsaj štiri države članice in poslance iz teh držav članic. S tem se eh, ukvarjam vsak teden, če že ne vsak dan. Izziv, s katerim se srečujemo že v zadnjih treh letih, je, da bi spravili vse strani za isto mizo, da bi se vsi dogovorili kot si lahko predstavljate, vse štiri države nimajo enakega pogleda na to vprašanje. Torej, kje smo trenutno? Ocenjujemo avstrijski predlog, eh, ki ga imamo pred seboj. In uh, prosila sem za več podrobnosti, da bi uh, eh, posem razumela njihov nov, uh, novi predlog. Do jeseni upam, da bomo lahko posredovali bolj pozitivno sporočilo z vsemi. Udeleženimi strankami razpravljamo o, o dodatni cestnini za Brenerski tunel, in upam, da bomo dosegli dobre rezultate. Ampak onesnaženost zraka v Tirolski dolini je zares izjemno eh, velika in ne moremo ponuditi ravno veliko alternativ, eh, dokler ne bo izgrajen Brennerski tunel. Zato eh, bodo potrebna tudi vlaganje Evropske unije ta naj bi bil zaključen, ta Brennerski tunel naj bi bil zaključen do leta 2027 in uh, večkrat sem obiskala gradbišče, več kot graditi ne morejo. Vendar pa upam, da bomo na ta način eh, lahko izboljšali situacijo tistih, ki živijo v Tirolski dolini, pa tudi tistih, eh, ki se vozijo skozi to območje. A ne želite, da spregovorimo po marskih zadevah? Dobro. Ja, vendarle. Izpusti iz pomorskega prometa, kar ima, mi je tudi zastavila to vprašanje na začetku. Z pomorskim prometom smo se izjemno intenzivno ukvarjali v zadnjih treh letih in eh, povedati moram, da smo se z deležniki dogovorili eh, o vseh eh, temeljnih temah, digitalizaciji, onesnaževanju in o strateških načrtih za prihodnost. Dekarbonizacija je eden izmed velikih dosežkov na globalni ravni. Tukaj gre eh, za globalni izziv in zato potrebujemo globalni dogovor potrebujemo močno zavezo vseh deležnikov v pomorskem prometu, da poskrbijo za dekarbonizacijo, da zmanjšajo izpuste v pomorskem prometu za 50 odstotkov do leta 2050. Ampak eh, za klauzalo pregleda v leto 2030 lahko poskrbimo za še ambicioznejše načrte. Na ta način lahko poskrbimo za še eh, ambicioznejše načrte. In uh, sedaj imamo na voljo tudi nov finančni instrument uh, in uh, poleg tega si prizadevamo tudi za digitalizacijo, uh, sodelujemo z mednarodno uh, pomorsko organizacijo za to, da bi sistem enotnega okna uvedli tudi na mednarodni ravni. Eh, na ta način želimo poskrbeti za optimizacijo eh, plovnih poti, izboljšati želimo tudi pristanišča in eh, poleg tega želimo poskrbeti za boljši nadzor v evropskih pristaniščih. Poleg tega bi radi zagotovili boljši nadzor tudi v tretjih državah, posebej v tistih, kamor plujejo naše državi ladje. Za spodbude bi radi poskrbeli z inovacijami in pa z sofinanciranjem za zeleni pomorski sektor. Hvala lepa. Gospa Violeta Bulc, veliko vas je na seznamu in uh, izključila vam bo mikrofon, če se ne boste držali minute. Gospa Bilbao, vas gledam, kaj ti beseda je vaša. Eno minuto imate. Merci beaucoup. Querida Violeta, muchas gracias. Draga Violeta, najlepša hvala za vse opravljeno delo. Vem, da si bila pogosto sama pri svojem delu, kaj ti nisi imela dovolj podpore v parlamentu, eh, držav članic, eh, za teboj niso stale vlade, ampak vseeno nisi popustila in parlament te je pri tem podpiral. Tako da hvala za ta prizadevanja in pa za solidarnost. Strinjam se, Transportna unija, svežen o mobilnosti. Tudi jaz dobivam pisma iz sektorjev, ki dokazujejo, da je ta svežen o mobilnosti vseeno nekaj boljšega, kot pa če ne bi imeli ničesar. Čeprav v tem trenutku obstaja tudi to tveganje. Zanima me, kako v tem smislu ocenjuješ države članice. Ali se ti zdi, da obstaja večina v svetu, ki želi s tem nadaljevati? Oziroma, ali eh, se v svetu razpravlja o tem, da bi morali začeti z ničle? Pravzaprav bi morali vse skupaj uravnotežiti v trialogih. Danielson. La parole est à vous. Gospod Danielsen, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedojoča in hvala lepa tudi komisarki. Mislim, da ste bili izjemno jasni glede vaših stališč, glede svežnja za mobilnost in tudi glede uh, kombiniranega prometa. Kolikor razumem, naj bi vse direkcije Evropske komisije pripravile tri konkretne predloge. Zanima me, eh, če bi mi lahko eh, povedali, eh, katere tri predloge razvija vaša direkcija. Najlepša hvala. Gospod Farandino, besedo dobite za minuto. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa komisarka, sem nov član eh, tega odbora in v teh nekaj dneh sem že proučil eh, številna določila, ki jih je predložila Evropska komisija na področju prometa. In eh, posvetil sem se tudi težavam, ki so se pojavile pri izvajanju različnih projektov. Mm, to bo prispevalo tudi k izboljšanju podnebja. Moj prispevek bo zelo kratek, kaj si strinjam se z besedami predsedojoče. In odgovorili ste tudi že na moje vprašanje. Samo pripomba. Zelo generična pripomba. Od 90-ih let do danes eh, je industrija znižala izpuste, pa tudi državljani za 20 odstotkov. Zakaj se to ni zgodilo na področju prometa? Zakaj se izpusti povečujejo? Zakaj eh, komisiji in EU ni uspela? Hvala lepa. Gospod Flego, beseda je vaša. Rekla sem Flego, kar se tako izgovori to po francosko, ne vem, kako je prav. Kratek bom, hvala lepa vam, Violeta, jaz sem nov član tega odbora, ampak spremljal sem delo v tem odboru in pogovarjal sem se z starimi člani tega odbora, ki vas pozdravljajo in se vam zahvaljujemo za to, kar ste doslej storili. Mislim, da ste odlično določili prioritete tudi za vašega naslednika ki se bo še naprej eh, ukvarjal z temi temami in zagotovo ste postavili visoka merila. Rad pa vam zastavim tudi vprašanje, ki morda ni samo vprašanje za vas in za ta odbor. odbor. Vseeno pa bi rad slišal vaše priporočilo. Rekli ste, da promet eh, predstavlja gonilo gospodarstva. Glede na kohezijsko politiko in nov finančni okvir, me zanima, v kateri tip eh, infrastrukture bi morali vlagati sredstva, da bi uh, dobili čim večjo povračilo. In na ta način sem privrčeval celo 7 sekund. Beaucoup, je... Hvala lepa, gospod Flego. Ampak klicala vas bom po imenu, če dovolite. Oziroma, primko, kaj ti imen se bom naučila šele v naslednjem obdobju. Gospa Bulc, najlepša hvala. Rekli ste, da ste na začetku imeli drugačen pristop in da se je ta pristop kasneje spremenil. Pri mobilnosti gre uh, za eh, naprednost, uh, hkrati pa tudi uh, za razvoj gospodarstva in za uh, zaščito podnebja. Ali ni čas, da bi uh, Eh, sprejeli drugačne cilje, da bi razmislili o tem, kaj želimo doseči čez pet let in eh, da bi se potem iz prihodnosti vrnili v sedanjost in ugotovili, kaj pravzaprav moramo storiti. Kaj pa z eh, nepotrebnimi velikimi projekti, gre za ulaganja v avtoceste, kako se odzvati na to, kako se bomo lotili večmodalnega modela Za pomorski eh, projekt, eh, promet, eh, kako gledate na to, kako bi lahko poskrbeli za dober pristop k pričetku prihodnega obdobja? Hvala lepa, gospod Fidanca. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa komisarka, jaz sem nov poslanec v eh, tem sklicu, ampak eh, sem že bil član tega odbora leta 2014, sodeloval sem z vašim predhodnikom, gospodom Kalesom. Veliko točk, ki jih je še danes na, vrst, na dnevnem redu, je bilo na dnevnem redu že takrat, torej ne bi rad govoril o perspektivah, ampak bi vam rad zastavil konkretno vprašanje glede teme, ki zadeva Italijo in izgradnjo strateškega koridorja, sredozemskega koridorja. Po enem letu eh, škandalozne zamude je predsednik vlade Italije včeraj dal zeleno luč eh, za povezavo Torino-Leone. Če tudi je to povezal z odobritvijo v parlamentu. Eh, časovnica je izjemno omejena in eh, Evropska komisija namerava zagotoviti sofinanciranje v višini 55 odstotkov. Mi lahko poveste kaj več o tem. Najlepša hvala. Gospod Boršja. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, najlepša hvala da ste že deloma odgovorili na uh, moje vprašanje. Brennerski tunel je pomemben tudi za prevoz eh, italijanskih proizvodov. Predstavlja 9 odstotkov bruto družbenega proizvoda. Zanima me torej, kako napredujejo dela eh, pri izgradnji tunela. In poleg tega vam, vas želim vprašati tudi, Kakšne druge ukrepe še namerava sprejeti Evropska komisija, poleg ukrepov na področju kombiniranega prometa, zato da bi financirala več eh, modalne platforme in eh, logistično infrastrukturo? Na ta način bi namreč lahko izboljšali pretok prometa. Kako znižati stroške, ki jih nosijo operaterji, ki delujejo? v prometnem sektorju. Gospa Novak. Hvala za besedo. <clears throat> Vesela sem, da lahko gospoda, eh, eh, komisarko pozdravim v slovenščini in se vam tudi jaz zahvaljujem za vaše delo komisarke. Kritike se bom tokrat seveda vzdržala. Bi vam pa postavila tri vprašanja kateri ukrep, našteli ste 49 sprejetih ukrepov v tem mandatu, kateri ukrep je najbolj izboljšal kvaliteto življenja evropskih državljanov in drugič, kateri izmed ukrepov je tisti, na katerega ste vi najbolj ponosni in ste k temu tudi pripomogli. To vas bodo zagotovo spraševali slovenski novinari ob eh, koncu mandata. In pa tretje vprašanje, Kaj ste svetovali ali boste svetovali slovenski vladi, katerega projekta na področju prometa naj se najprej loti? Ali je to železniška infrastruktura, kajte imamo zelo zastarelo železniško infrastrukturo in veliko transportnega prometa? Hvala za vaše odgovore. Euh, Najlepša hvala za ta vprašanja, če tudi naj vas spomnim, da govorimo o Evropi, ne bomo se pogovarjali o vsaki posamezni državi. Torej, izogibajte se predlogom za vsako posamezno državo, eh, potem kasneje lahko daste na svete slovaški vladi, pravi predsedujoča. Dober dan, gospa komisarka, govorili ste o prometu in o ekologiji. Razumno eh, je vzpostaviti odgovoren promet v Evropi. Če se promet eh, zaustavi, pa imamo težave z našim modelom svobodne trgovine. Eh, tukaj gre za potrošniško kulturo, ki še kako potrebuje promet in ki nikoli ni zadovoljna. V skupini ID seveda menimo, da potrebujemo učinkovit in čist promet. Potrebujemo pa tudi lasten prometni model. Ali ne menite, da obstaja eh, nasprotje med ekologijo in pa eh, prometnim modelom, ki ga še zmeraj imamo v Evropi. Gospa Grapini, beseda je vaša. Ste mislili, da sem na vas pozabila? Najlepša hvala. Najprej bi vam rada čestitala za opravljeno delo. Moram povedati, da sti, ste bili ena izmed najbolj razpoložljivih komisark. To uh, niso vsi. Zmeraj ste odgovorili na naša vprašanja, dosegli ste določene rezultate, prišlo pa je tudi do nekaj zamud. Vendar pa bo po vašem odhodu še potrebno rešiti vprašanje svežnja za mobilnost tukaj ne govorim o političnih interesih, eh, ampak eh, govorim o tehničnem vidiku, ali je ta svežen za mobilnost najbolj optimalna rešitev. Ali eh, bomo poskrbeli za boljšo uskladitev, ali bomo upoštevali pravice zaposlenih, eh, ali bomo poskrbeli za okolje. Jaz nisem stotstotno zadovoljna. Povejte nam, ali lahko ta svežen še izboljšamo. Najlepša hvala. Gospa Lešonte, beseda je vaša. Ne, ne želite besede, dobro. Gospod Ensli. Hvala lepa. Ali lahko prosim, da odslej komisarji govorijo o nujnosti odziva, ko gre za zdravstveno situacijo, ko gre za eh, podnebje, eh, da eh, govorijo o kaosu, o katastrofi, in da spregovorijo tudi o migracijah, ki se pojavljajo zaradi nenadzorovane rabe surovin. Še prav posebej sem zaskrbljen zaradi tega, ker se zdi, da spimo za volanom, vsaj ko gre za izrazoslovje, ki ga uporabljamo v tej dvorani. Rekli ste nam, da moramo eh, biti pogumni. Torej bom pogumen, zakaj onesnaževalci ne plačujejo? Kaj se je zgodilo z dizelskim škandalom? Zakaj ima avtomobilska industrija še zmeraj takšen vpliv na ta parlament in na eh, države članice? Moj čas se je iztekel, ampak prosim, povejte voditeljem eh, držav članic, da naj začnejo uporabljati pravilne izraze, ko govorijo o katastrofalni situaciji na podnebnem področju. Hvala lepa za ta vaš uh, strasten prispevek. Naslednja govornica, hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Evropska unija si je prizadevala eh, za nadgradnjo infrastrukture. Sedaj naj bi zaključili z projekti na glavnih cestnih eh, povezavah do leta 2030. Vendar se mi zdi, da eh, niste prav veliko razmišljali o lokalnih cestah in sredstva za regionalni razvoj pogosto ne zadostujejo za področje prometa. Razumem, da to ni popolnoma v pristojnosti Evropske komisije, ampak zakaj ne razmislite o obvezni uporabi sredstev za kakovostne infrastrukturne projekte in zakaj pri tem ne vključite tudi eh, lokalnih organov? V prihodnosti bomo sicer imeli eh, zadovoljive eh, povezave na globalni ravni, a ne zadovoljive povezave na lokalni ravni. Ali boste to upoštevali? Hvala lepa, gospod Kiseke, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa komisarka. imamo uh, spor oziroma imeli smo uh, spor in prišlo je uh, do um, propada oziroma neuspeha delegiranega akta v, in uh, kaj se bo v zvezi s tem zgodilo. Ali boste to prepustili vašemu nasledniku, ali boste podali uh, kakšen predlog uh, in ali namravite še kaj storiti tekom vašega mandata? Naslednji govorec, hvala lepa, gospa predsedujoča. Spremljal sem vaše delo v zadnjih petih letih in veseli me, da imamo sedaj to razpravo, kajti mislim, da smo prišli do trenutka, ko moramo rešiti vprašanje v zvezi z svežnjem za mobilnost. Kajti, če bi o tem govorili prej, eh, bi lahko zahteva, da zaključimo ta svežen, pomenila veliko. Jaz mislim, da moramo črtati nekaj kontroverznih delov svežnja za mobilnost, kot eh, recimo vračanje eh, tovornih vizil z obal Atlantskega oceana na obale eh, Črnega morja. In sicer iz nobenega drugega razloga, kot pa zato, da bi še dodatno onesnažili okolje. Potrebujemo konstruktivn pristop svežen za mobilnost, eh, pa poleg tega skrbi eh, tudi oziroma povzroča tudi blokado številnih drugih dosijejev. Torej pozivam vse kolege, da najdemo skupno stališče na to temo. In na zadnje, naj povem še to, zdi se mi, da sem včasih član odbora za okolje. Prosim, da se osredotočimo na promet, tudi kadar je vroče zunaj, recimo poleti. Najlepša hvala. Svežen za mobilnost je v pristojnosti odbora za promet, ne v pristojnosti katerega koli drugega odbora. Gospa Garcia, beseda je vaša. Hvala, gospod predsedujoča, hvala uh, komisarki za prispevek in za delo v zadnjih petih letih. Sem nova poslanca, am, eh, poslanka, ampak. Uh, Zavzemam se za to, da bi proračun v eh, ustanovi za povezovanje Evrope ostali na, um, ostal na enaki ravni kot v prejšnjem obdobju. No, eh, tudi mene skrbi pomankanje voznikov v sektorju tovornega prometa. Pomembno pa se mi zdi, pomemben pa se mi zdi tudi vidik digitalizacije in avtomatizacije sektorja. To je danes podarilo tudi finsko predsedstvo. Avtomatizacija in eh, digitalizacija mora biti pospremljena z pravično tranzicijo. Treba je pomagati sektorju za to, da bodo lahko zaposlene ustrezno usposobili. Hvala lepa, gospa Mes, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala lepa, gospa Bulc. Leta 2015 je bila sprejeta deklaracija o kolesarjenju, izjava o kolesarjenju in sicer naj bi kolesarjenje postalo enakopraven eh, del eh, celotnega prometnega sistema. Na ta način smo želeli zmanjšati število smrtnih žrtev, povečati ulaganja, poleg tega pa smo želeli okrepiti Eh, rabo koles eh, do leta 2030 in sicer za 50 odstotkov. Eh, imeli smo tudi zelo zanimiv predlog, Evropska kolesarska strategija je bil naslov tega dokumenta Evropske kolesarske zveze. Torej, kako ocenjujete napredek na tem področju? Ali smo že dosegli konkreten napredek v zadnjih štirih letih? In še vprašanje glede varnosti na cestah. Leta 2017 eh, eh, je bilo 26 tisoč smrtnih žrtev na cestah, to je podatek, ki sem ga prebrala. Eh, ali nameravate kaj storiti glede tega? In sedaj mi je že zmanjkalo časa, ampak zanima še me še, kako je z spremembo poletnega in zimskega časa. Gospod Donting, beseda je vaša. Hvala, komisar. Hvala lepa. Gospa komisarka, zagotovo lahko tudi sami priznate, da nas eh, čaka velik izziv, če želimo eh, poskrbeti za oglično neutralnost do leta 2050. In izpusti se le še povečujejo. Omenili ste, da imamo tudi nove predloge, ampak kljub temu obstaja 40-odstotna vrzel pri eh, doseganju teh ničnih emisij ali je bil dosežen napredek tekom vašega sklica in ali se strinjate z mano, da bi si morali, če želimo zapolniti to vrzel, ogledati možnost mest e, brez avtomobilov. Kolesarjenje, hoja, aktivno potovanje, vse to so predlogi, ki lahko zapolnijo to vrzel. In še zadnji govorec, gospod Kampomi. Dobro ste izgovorili moje ime. Dobrodošli, komisarka. Jaz se strinjam z svojo predhodnico. Zelo zadovoljen sem, da je italijanska vlada eh, dala zeleno luč za povezavo Torino-Leone to ni pomembno le za eh, regije, ki so vključene v ta projekt, ampak eh, bo ta projekt eh, prispeval tudi k instrumentu za povezovanje Evrope. Mogoče bi se lahko tam bolj osredotočili tudi na obaljna območja. Jaz prihajam iz Genove in Iz Genove in zato uh, sta zame pomembni predvsem eh, dve temi in sicer infrastruktura, projekt, ki bi bil namenjen kvalitativni oceni infrastrukture. Poleg tega pa me zanima tudi, kako se nameravamo z tem soočati v prihodnosti. Najlepša hvala. Hvala lepa za vsa vprašanja, gospa Bulc. Natanko 22 vprašanj vam je bilo zastavljenih. Na voljo pa imate 13 minut, nič minut mislite, ne. Točno 47 sekund na vprašanje. Tako da dobro odgovorite na vsa vprašanja. Vsa vprašanja, ki ste jih zastavili, so zares izjemno pomembna in če ne bom mogla odgovoriti na vsa ta vprašanja podrobno, Naj vam povem, da vam bomo podali dokument o vseh eh, zaključenih eh, dosjejih, odprtih dosjejih in vseh načrtih za prihodnost. Vse to eh, boste prejeli po počitnicah. Sedaj pa naj odgovorim na zelo konkretna vprašanja, ki so bila zastavljena najprej omrežje TNT. Naj vas opozorim, da smo ravno kar zaključili poziv eh, za zaokrožitev projektov TNT. Do leta 2020 eh, bomo imeli predlog za podaljšanje trenutnega omrežja TNT. Imamo, oziroma objavili smo že razpis, ampak naj vam povem, da je eh, to. Edini projekt, ki je v pristojnosti Evropske komisije, torej TNT, medtem ko so posamezna nacionalna omrežja v pristojnosti držav članic. Eh, poznamo seveda tudi kriterije za prihodne projekte sofinanciranja. Potem projekt Torino in omenili ste tudi nekatere druge pomembne projekte, ki jih še potrebujemo ali pa ne potrebujemo več. Odločitev je seveda v prvi vrsti v rokah držav članic. Države članice morajo podati predloge in če podajo predloge in če zares menijo, da so določeni projekti potrebni, potem si te projekte še enkrat ogledamo in sicer z vidika skupnih kriterijev in skušamo odgovoriti na potrebe, ki so bile izražene. Prisluhnili smo lahko tudi govoru predsednika vlade Italije, ki je eh, in da je v svojem govoru dejal, da je za projekt eh, Torino Leone, ampak še vedno čakam na uraden pisni predlog šele potem bomo lahko z delom nadaljevali. Veliko je bilo vprašanj v zvezi z učinkovitostjo, pa tudi dekarbonizacijo evropskega prometa. Izziv. No ja, številke so jasne in oglejte si poročilo. 1000 milijard evrov negativnih eksternih stroškov. In sedaj smo vam podali tudi poročilo natančnih emisij glede na posamezno obliko eh, prometa in glede na posamezno državo članico. Finančno moramo spodbujati tiste oblike prometa, eh, ki povzročajo najnižje emisije. 68 odstotkov eh, prihaja, onesnaževanja prihaja eh, iz cestnega prometa in 60 odstotkov eh, ga povzročajo eh, osebni avtomobili. Torej, ja, smo za osebni, smo za železniški promet posameznikov, ampak Evropska komisija ne more graditi železniških prog. Torej, skušamo poskrbeti za uspodbujanje za sofinanciranje. V teh zadnjih petih letih, in to je moj največji dosežek, smo uspeli uspodbuditi 240 milijard ulagan eh, v evropski prometni sistem. Lahko storimo še več, ampak potrebujemo projekte. Vlagatelje ti projekti zanimajo, kajti strateško gledano imamo zelo jasno agendo, preglednost, predvidljivost, in tudi uh, zelo močne zaveze imamo, ampak potrebujemo dobre projekte in če me vprašate, kam ulagate, je odgovor seveda več modalnost uh, eh, in pa boljša uporaba trenutne infrastrukture. Spodbujamo tudi več modalni promet v mestih. Eh, na ta način uh, bi uh, radi potnikom omogočili, da uh, Eh, enostavno in hitro prehajajo z ene oblike prometa na drugo in poleg tega želimo pred Nesti tovorni promet eh, na uh, železnice in pa ladje. Ampak številni še zmeraj poudarjajo, da železniški promet ni zanesljiv, da manjkajo posamezne povezave. In seveda, se potem odločijo za tisto možnost eh, oziroma za tisto staritev, ki je kakovostnejša. Torej imamo zagotovila, kar zadeva železniški promet, ampak eh, izvajanje poteka prepočasi. Pomagajte nam torej pri izvedbi železniškega svežnja tako da bomo izboljšali učinkovitost, krati pa tudi znižali izpuste. Smo tudi za hitre vlake. Do leta 2030 bi radi zagotovili povizave, klasične železniške povezave povsod po Evropi, vendar pa sedaj uspodbujamo tudi hitre povezave, kot recimo Eurostar. V zadnjem mandatu, kot veste, je Eurostar razširil svoje storitve iz Bruslja do Amsterdama in jaz bi rada razširila te povezave na vse prestolnice oziroma na vsa večja mesta, 500-600 kilometrov. To uh, pomeni, ampak nihče. Uh, si za to ne prizadeva. Torej, potrebno je poskrbeti za, za vzpodbujanje vlaganj. In pomagajte nam pri ozaveščanju. Komisija je pripravljena, komisija nikakor ne predstavlja ovire. Zato bo moralo priti do izvedbe teh velikih projektov, kajti brez velikih projektov ne bomo mogli povezati Evropske unije. Zakaj eh, promet raste? Eh, zakaj onesnaževanje, zakaj se onesnaževanje krepi? Zaradi tega, ker notranji trg deluje, ker vedno bolj uživamo prednosti notranjega trga, vedno več je premeta znotraj Evropske unije, ampak krati zahtevamo dekarbonizacijo. Krati se moramo zvedati, da se bo premet krepil še naprej in zaradi tega moramo poskrbeti za vlaganja tako da bomo izvedli dogovorjene strateške projekte. In uh, upravni postopki ne smejo trajati več kot tri leta, včasih vse skupaj traja deset let. In drugi problem je, veli, je izvedba velikih infrastrukturnih projektov, ki traja sedem do petnajst let običajno. Uh, Cesto lahko izgradimo zelo hitro, ampak eh, železnico, eh, tunele in mostove gradimo predvsej dlje. Te strategije, torej, vključujejo različne mandate Evropske komisije. Prevzela sem številne infrastrukturne projekte kolega Kalasa in upam, da bo naslednji komisar nadaljeval z mojim delom, kajti potrebujemo doslednost pri izvajanju. In potem naslednja točka. Načelo, onesnaževalec plača. To je spet politična odločitev. Kdo pa bo plačal? Kdo bo plačal? Družba, narava ali onesnaževalec? In te razprave nikakor ne bodo lahke ne le v odboru za okolje, ampak tudi v tem odboru. In potem nove oblike prometa so še kako potrebne. In kot ste morda že videli, smo predstavili horizontalne prioritete, šest horizontalnih prioritet v tem mandatu. Onesnaževanje, dekarbonizacija, digitalizacija, inovacije, osredotočenost na ljudi torej mobilnost z vidika ljudi in vodilna vloga na globalni ravni ter ulaganja. Vse zato, da bi dosegli tri glavne cilje. Da bi znižali in bolje upravljali, upravljali z eksternalizacijo, da bi izboljšali učinkovitost in da bi izboljšali povezanost znotraj Evropske unije in pa povezanost Evropske unije z drugimi državami in tem trem ciljem sledimo. Novi prometni modeli bodo digitalni. Naj na hitro odgovorim še eh, na izziv v zvezi z CTS. Seveda sem bila zelo razočarana eh, na tem, kar se je zgodilo in bila sem presenečena nad negativnim lobiranjem. Vse skupaj je bilo nepravično in eh, niso bili razloženi. Eh, ni bilo razloženo, kako želi komisija izvesti to strategijo. Na koncu svet ni zaustavil izvedbe eh, tega eh, delegiranega akta zaradi 5G, ampak zaradi zadržkov pravne službe in ja, zatem se ukvarjamo. Torej, Upam, da bomo eh, lahko ohranili uh, CITES kot predlog in rešitev V5 eh, je rešitev, ki bo ohranila človeška življenja, ki bo preprečila, da bi se ljudje prepočasi odzivali v posameznih uh, situacijah. Tukaj gre za funkcijo avtomobila, gre za čip, ki bo lahko posredoval informacije o tem, kaj se dogaja okrog vozila. In upamo, da bo industrija ta projekt prevzela in da ga bo uporabljala in da se bo nadaljeval pritisk trga in da bomo še naprej delali tudi s celotno skupnostjo. In da bomo lahko tako izboljšali vse, eh, kar nameravamo izboljšati. Ampak tukaj ne gre za eh, tekmovanje za 5G. Torej upam, eh, da bo ta projekt uresničen. In še ena točka, ki bo pogosto tema vaših razprav. Z vsemi projekti, eh, ki smo jih predlagali, bo eh, več modalnost, če kako zelo pomembna, svežen za mobilnost, pomorski projekt, železniški promet eh, in tako naprej. Zatem bomo postavili temelje za uporabo digitaliziranega sistema, omogočeno bo nalaganje aplikacij in tako naprej. In, To bomo morali upoštevati tako pri logističnih rešitvah, kakor tudi pri prevozu potnikov oziroma pri potniškem prometu in eh, potem bomo lahko uh, razmišljali še o drugih možnostih, vendar pa mislim, da morate vašo pozornost uh, posvetiti predvsem zlorabi nove tehnologije. Recimo s tehnologijo uh, verik, uh, ki. Uh, se močno uporablja v prometnem sektorju, je zelo lahko vzpostaviti monopole. E, torej je potrebno odpreti e, ta sistem zato, da bi vzpodbujali konkurenco. In e, Karima mi pravi, da se mi je iztekel čas. Če nisem odgovorila na vaše vprašanje, vam bom odgovorila pisno, predvsem kar zadeva svežen za mobilnost. Jaz mislim, da je eh, ta svežen dobro pripravljen, nisem pa vsem uh, eh, zadovoljna. Če tudi uh, eh, se parlament in pa svet strinjata, uh, In se je svet pripravljen odzvati, tako kot bo parlament pripravljen. Eh, še nimamo rezultatov, ampak mislim, da obstaja manevrski prostor, da dosežemo to, kar eh, želi eh, Evropska unija. Rada bi, rad bi se zahvalila tudi Karimi za iztrez, izjemno dobro vodenje tega odbora in čestita mi, da je tako pogumna, da bo to počela še naprej. uh, upam, da boste uspeli uresničiti uh, tudi težke projekte in da boste izboljšali oziroma nadaljevali z dobrim dialogom tudi z Evropsko komisijo. Vse skupine ste že izbrali tudi koordinatorji in skupaj boste morali najti pravo pot naprej. V veliko čast uh, mi je bilo sodelovati z vami in uh, to je bilo zares. Uh, izjemno obdobje, skupaj smo služili evropskim državljanom in ne glede na to, kje se bomo še srečali, bomo nadaljevali eh, za, z dobrim sodelovanjem. Veliko uspeha eh, pri vaših nadaljnih projektih. Hvala lepa, gospa Violeta Bulc.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 Če zapuščate dvorano, prosim, to storite tiho in prehajamo k četrti točki. Če želite zapustiti dvorano, potem prosim, to storite tiho. Četrta točka. Les advisors socialistes, si vous voulez. Svetovalci skupine socialistov. Če želite nadaljevati s pogovorom, prosim, zapustite dvorano. Viktor, zunaj se prosim pogovarjajte. Nadaljujemo s četrto točko. To je točka ključnega pomena za naš odbor in gre za splošni proračun Evropske unije za finančno leto 2020 in za vse razdelke, kajti čas je, da Nadaljujemo z proračunskim postopkom za leto 2020. To je zadnje leto večletnega finančnega okvira, trenutnega večletnega finančnega okvira in gre za eh, zadnji osnutek proračuna, ki ga je pripravila Junkareva komisija. Z velikim veseljem dajem besedo našemu eh, poročevalcu, potem pa bom dala besedo poročevalcem v senci in ogledali si bomo tudi časovnico. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovani kolegi, slišali smo, da promet predstavlja več kot 25 eh, odstotkov deleža emisij. Um, to je glavni vir onesnaženja v naših mestih. V vseh drugih sektorjih so se emisije v zadnjih desetletjih znižale, promet pa je tukaj edina izjema. Emisije so 30. Um, krat više, kot so bile v 90-ih letih, zaradi več letal, zaradi več tovornjakov, zaradi več osebnih avtomobilov, ki se vozijo okrog in povzročajo emisije. Vse države članice so podprle pariški sporazum tako parlament, kakor tudi uh, nova predsednica komisije želijo uh, oglično neutralno Evropo do leta 2050. To nas torej predstav, postavlja pred veliko nalogo, kako bomo dosegli podnebno neutralen promet do leta 2050. Mislim, da bi morali popolnoma prestrukturirati naš način eh, mobilnosti in začeti moramo že danes. Uh, Kajti, ko govorimo o velikih eh, projektih, kakor recimo Brenerski tunel, eh, tukaj načrtovanje traja desetletja in ne smemo odlašati. Če si ogledamo cilje, ki so pred nami, torej cilje iz pariškega sporazuma, potem ne morem reči, da proračun za leto 2020 na področju prometa izraža oziroma odraža realne potrebe. Scenarij je ta, da bo ali planet postavljen polovica planeta postala nekaj, kjer ne bomo mogli več eh, živeti, ali pa da bomo morali odpraviti vsa tista vozila, ki še vedno povzročajo emisije in potem bi morali ukrepati hitro, sicer bomo imeli veliko škodo za mobilnost državljanov in za okolje. No, svet pa vseeno želi že tako ali tako majhen proračun še skrčiti. Eh, za projekti želimo recimo zagotoviti boljše železniške povezave med državami članicami, želimo zmanjšati obseg eh, letalskega prometa. Eh, zato bi naj imeli na voljo 1,5 milijarde evrov na leto. S tem pravzaprav spoh ne moremo odstraniti niti enega oskega grla na leto. Če si ogledam recimo povezavo med mojim mestom Ahnom in pa Brusljem, že če bi želeli tukaj odpraviti oska grla, bi morali porabiti takšen proračun. Potrebujemo bolj daljnosežno, daljnosežne spremembe na področju financiranja podnebne naložbe, ki so predvidene v Invest EU, morajo biti hrbtenica uh, financiranja naših ukrepov. Uh, moramo pa se odpovedati tistim projektom iz Invest EU, ki niso združljivi za našimi podnebnimi cilji. Vse bi morali preveriti glede na njihovo okoljsko, podnebno in socialno vzdržnost. In to mora biti glavno izhodišče za vsako financiranje, ki ga tukaj odobrimo ko gre za področje investicij v infrastrukturo, bi morali vlagati predvsem v vzdržno eh, železniško infrastrukturo in pa mestna infrastruktura. Slišali smo, kakšne so številke v zvezi z smrtmi na cesti, v večini primerov gre za pešce in eh, kolesarje in to je treba, te je treba bolje zaščititi. Potem treba je eh, revidirati tudi mandat za financiranje EAB-ja. Zato me zanima, če lahko EAB poroča o tem pomembnem postopku revizije. Um, doseženega je bilo nekaj napredka na področju preglednosti. državljani imajo sedaj na voljo širše ocene infrastrukturnih projektov, ampak tukaj bi morali preglednost še izboljšati, zlasti, ko gre za velike infrastrukturne projekte. Um, pri regionalnem skladu imamo tako imenovani svežen v zvezi z integriteto, morda bi to lahko predvideli tudi na področju infrastrukturnih projektov, zato da bi znižali tveganje uh, korupcije. Hvala lepa za vašo pozornost, zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci in drugim sodelavcem. Hvala lepa. Gospa Taler, izvolite. Gospoda Marineska danes ni tukaj, za eno minuto dobite besedo. Uh, Kolegi, uh, pri proračunu gre za 4,8 uh, milijonov zaveznosti za promet in mobilnost in pa 3 milijone, ko gre za prevzem obveznosti. Gospod Marinesko bo uložil dva tipa predlogov sprememb za pilotne projekte in pa za eh, spremembo proračuna v zvezi z proračunom 6 o mobilnosti. Ehm, gre za ponovno spostavitev zneskov, ki jih je predlagala komisija in jih je svet znišal. Prav tako poviša sredstev, povišanje, predlaga povišanje sredstev. Za letalski promet od 37,9 eh, milijonov evrov na 43 milijonov evrov. Eh, no, eh, sicer pa bo dodatne spremembe predlagal septembra. Gospa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 podati nekaj predlogov, eh, zato da bi proračun vrnili na isto raven kot eh, v preteklosti. Povsem jasno je, da obstajajo velike proračunske luknje, ki jih je omenil že kolega iz ELS. Eh, in za stališče nič 6, nič 2, nič 4 imamo mnenje Agencije za promet. Poleg tega pa eh, vidim tudi vrzeli na področju letalskega prometa. Povsem jasno je, da proračun Evropske komisije ni idealen proračun, ampak sedaj, ko bo svet predlagal še dodatne eh, reze, eh, bo ta predlog postal neuzdržen. Predlagala bom predloge sprememb. La parole est à vous, s'il vous plaît. Muchas gracias. Yo hablaré en español. Hvala lepa, govoril bom špansko. Imam na voljo eno minuto? Dobro, potem dve, tri pomembne stvari. Najprej, kakšni so cilji na področju podnebnih sprememb? Tukaj bi morali nadaljevati z javno-zasebnimi projekti, ki smo jih uh, vzpostavili do sedaj. Uh, Eh, zadnje proračunsko leto je ključnega pomena za zagotavljanje kontinuitete obstoječih programov, prav tako je treba dokončno določiti ključne politične prednostne naloge. Eh, kar se tiče definicije kriterijev za pilotne projektov, bi morali se tukaj usmeriti v rezultate. Um, predvsem gre za vprašanje, kaj predstavlja dodano vrednost za Evropsko unijo. Potem pa še naslednje področje, turizem. O tem smo govorili že ob uh, ustanovitvi odbora. Mislim, da bi morali imeti specifično postavko za turizem v proračunu. Um, predvsem bi morali preučiti učinek eh, turizma za gospodarski razvoj, eh, za eh, socialni učinek in pa učinek na podnebje. Prav tako se bi morali podariti pomen dela Evropske agencije za promet, ta predstavlja dodano vrednost in zato tudi uh, potrebuje ustrezno finančno podporo. Toliko z moje strani. Hvala za vaš odgovor, za ide, ne? Gospod Robert Zilu. Jaz sem kaj, kar ima so ICR. E uh, Hvala. EKR se je vedno zauzemal za odgovoren in in v rezultate usmerjen proračun, torej za nas je ključnega pomena, kako Evropska unija troši sredstva. EKR er bi lahko a, pri večini postavk podprl ponovno spostavitev zneskov, ki jih je predlagala komisija. Širše gledano pa menimo, da bi morali velika, velike infrastrukturne projekte financirati s pomočjo ustanove za povezovanje Evrope in pri tem bi morali uporabiti sistem, ki je bil vzpostavljen v zadnjih letih. Kar se tiče proračunskih vrstic, imamo, smo skeptični glede pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov. V večini primerov uh, ni bilo napredka, ni bilo želenih rezultatov. No, uh, veselimo se osnutka mnenja, uložili bomo nekaj predlogov sprememb v zvezi z nekaterimi proračunskimi postavkami. Hvala. Gospa Kontura, beseda je vaša. Hvala. Prometna politika je bistvenega pomena za Evropsko unijo. Od prometa so odvisne tudi številne druge politike prizadevati si moramo za enotni trg. Kaj ti prosto gibanje blaga in eh, ljudi, to so veliki dosežki Evropske unije. Zato ta politika potrebuje ambiciozen proračun, ne samo zato, da bi vzpostavili vse potrebne koridorje, ampak tudi zato, da bi uh, se s tem borili proti podnebnim spremembam. Vse to moramo imeti pred očmi, ko razpravljamo o proračunu. Želela bi omeniti tudi pilotne projekte, ti so izredno pomembni za naš odbor. Sprejemamo tudi večletni finančni okvir, tukaj so predvideni pomembni inštrumenti za financiranje eh, ukrepov na področju turizma. Potrebujemo ustrezno ustrezno politiko za turizem. Turizem prinaša dodano vrednost, eh, zato bi si zaslužil lastno postavko. Lahko bi recimo sprejeli pilotne projekte v zvezi z zmanjšanjem učinka na okolje križark, to bi imelo pomembne družbene posledice. Ampak ehm, nažalost, eh, spoh še nimamo pravega mnenja o tem. Eh, poslanci bi morali komisiji tukaj bolj zaupati eh, oziroma, čak, oziroma verjeti v to, da bodo projekti pravočasno izpeljani. Gospa Bilbao za eno minuto. Gospa predsedujoča. Mislim, da je znižanje proračuna, kot ga je predlagal svet, nespremljivo. Danes smo razpravljali o izzivih, digitalizacija, avtomatizacija, podnebne spremembe. In tukaj se zastavlja vprašanje, kako naj dosežemo cilje na teh področjih, te, če svet niža proračun uh, za promet. Mislim, da bi tukaj kot parlament imeli trdno stališče. Z izzivi se bomo soočili samo, če bodo naši projekti imeli dodano vrednost. brez ustrezne finančne podpore ne bomo imeli um, multiple modalnosti, ne bomo imeli um, čezmenjih povezav. Uh, ne bomo imeli digitalizacije prometa in tako naprej. O tem je govorila tudi komisarka. Uh, potem številni govorniki so, so omenili potrebo potem, da bi imeli specifično postavko za turizem, ampak temu nasprotujejo države članice, ki se sklicujejo na subsidijarnost. Uh, bomo videli, če bomo uspeli to stališče v svetu um, odpraviti v tem mandatu. Hvala lepa, gospa Bilbao. Res je. Odgovorni smo tudi za to, da ta, propred, da ta proračun ne doživi rezov. In zato se bomo borili, zato da ostane ta proračun takšen, kot je. Ampak odgovorno se moramo vesti odgovorni in tako kot je dobro povedal poročevalek, vedeti moramo, kakšen cilj imamo. Predlog za pilotne projekte je nekaj, na kar se moramo tudi odzvati. Natančno moramo vedeti, kaj želijo evropski državljani. Govorili ste o vsakodnevni mobilnosti, o bližnosti. Treba pa je tudi imeti malo domišljije, ko sem slišala, da se nekateri želijo, da se vrnejo nočni vlaki, to bo en od pilotnih projektov tega odbora. Avstrijci so izvedli in vidim, da so rezultati neverjetni, tudi švedi so to izvedli. To je realna zahteva in sedaj prisluhnimo temu in vaš predlog, gospod poročevalec, v zvezo z paktom eh, povezanosti. Eh, to je nekaj novega in to nam bo pomagalo, da usklajimo evropske projekte z zahtevami in željami državljanov. To se mi zdi zelo zanimivo. In sedaj bom postavila naslednje vprašanje Evropski komisiji. Gospodu Esklapezu, ali ste tu? Tu ste. Ja, sem tukaj, ampak je An Montan, kolegica Ann Montanje, ki, eh, ki bo odgovarjala. Izgovorite, gospa. Dobar dan, gospa predsednica. In eh, lepo pozdravljam tudi nove eh, poslanke in poslance. Želim se dotakniti samo nečesa v zvezi s tem, kar ste povedali. Želim vas spomniti na to. Zelo, zelo previdni smo bili pri pripravi proračuna za leto 2020. Komisija bo strajala pri začetku znatnih eh, zneskih, kar je bilo potrebno tudi za CEC, e za CEFS. Ne vas spomnim. Ta program je bil eh, pred, predviden na zelo eh, pomemben način. Do 20. leta naj bi bil predvidek isti znesek vsako leto. To smo predvideli vsako leto, zato ker projekti zahtevajo čas. Uh, in predvideli smo, da bi bilo ob koncu obdobja dovolj denarja. To se mi zdi pomembno. Če ne želimo ogroziti izvedbo projekta, če ne želimo, da pride zamude pri roki. Zato je tako pomembno, da dobimo te zneske. Če imate konkretne vprašanja, smo vam na razpolago. Ampak kar zadeva časovnico pričakujemo konsolidirano stališče parlamenta ob koncu oktobra, potem pa pri usklajevanju eh, novembra 20 dni je, eh, tega eh, spravnega postopka, v katerem mora, mora ta svet in parlament najti dogovor o proračunu. Hvala lepa, gospod eh, poročevalec, spet imate besedo s poročevalci v senci, se pogovorite o tem, kakšno smer boste šli, ampak obstajajo roki. Por, kar zadeva poročilo gospoda Freda, potem so uh, roki za predloge sprememb določeni. Šest, 26. julij opovdne je rok za te amandmaje. Hvala lepa, gospod poročevalec. Hvala lepa. For, for Hvala hvala za vaše prispevke. Seveda bo treba spoštovati roke. Če imate še kakšen, kakršnekoli pripombe ali vprašanje, pa so moja vrata vedno odprta in pripravljen sem z vami razpravljati o vseh točkah, ki so bile omenjene v razpravi. Hvala lepa. Predloge sprememb morajo biti vloženi pred 26. julijem. Naj vas spomnim na to. Verjetno bo potekala razprava o tem. Eh, poročilo že prvi teden. Gospod poročevalec, če se strinjate, bi vam dala predlog. Povabite eh, Evropsko investicijsko banko, zato da bomo res lahko imeli pravo razpravo o teh ciljih. To je moj predlog. Tako da bi omogočila sekretarjatu, da skupaj z vami organizira ta sestanek. Vi, ki ste novi, boste lahko tudi bolje videli in slišali, kakšne cilje ima Evropska investicijska banka. In če se eh, strinjate, bi to predlagala tudi sekretarjato, da dajo to na svoj delovni red. Drage kolegice in kolegi, zelo mi je hudo za vas, zadnjič me vidite. Drugih točk na dnevnem redu ni. Na, naslednja naslednji sestanek bo 2. septembra ob 15. do 18.30 in 3. septembra od 9. do 12.30 in od 15. do 18.30. Želela bi izkoristiti to zadnjo minuto za to, da vam vsem zaželim zelo lepe počitnice. Počitnice, v katerih se morate spočiti. počitnice, ki morajo biti zabavne in ki vam bodo omogočile, da se ponovno pridobite formo. Ne, ne bom vam lagala, ob eh, začetku dela jeseni bomo skočili daleč naprej. Ne bomo mogli kar skočiti na hitri vlak, ampak bomo morali obravnavati vso zakonodajo, obravnavati eh, obstoječa poročila in pa odpriti odpreti nove, nova vprašanja, nove poti za naslednjega komisarja ali komisarko. Torej, hvala lepa. Vsem skupaj želim lepe počitnice, isto želim tudi sekretarjatu, želim vam, da se odpočijete in obljubljam vam, da bom vse naredila. Eh, hvala komisiji, hvala tudi tolmačem. Eh, hvala, ker nas poslušate in prevajate in najlepša hvala za vaše delo. Eh, konec je našega sestanka in lepe počitnice še enkrat.